Eh, bomo začeli za naslednjo razpravo. In sicer je to poročilo gospoda Iva Beleta o rezervi za stabilnost eh, trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. Besedo dam poročevalcu za štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam. Danes popovdne se vsi osredotočamo na grško krizo. In ta nujna zadeva je vse druge teme potisnila obrob, ampak segrevanje eh, zemlje eh, ne bo čakalo na nas in zato moramo tukaj ukrepati. In Uve, za uvedbo rezerve za stabilnost trga lahko naredimo pomemben korak k reformi našega sistema za trgovanje sa pravicami do emisij toplogrednih plinov. Ta sistem je skoraj da spodletel zaradi gospodarske krize. Je pa to ključni element naše evropske podnebne politike. Za rezervo za stabilnost trga bomo ustvarili spodbude za ulaganja eh, v zaščito podnebja in pa v znižanje emisij do leta 2030 moramo zagotoviti, da bomo izpuščali v zrak 40 odstotkov manj CO2. -ja. Verodostojnost naših pogajalcev konec tega leta v Parizu bo s tem okrepljena. Poročilo, ki ga želimo sprejeti, dokazuje to, da imamo ambiciozno okoljsko politiko, ki je povezana z rastjo in zaposlovanjem. vemo, da moramo ulagati v nizkooglične tehnologije. In uh, to ne bo šlo brez uh, zakonodaje o CO2. In obstaja nevarnost, da se bodo energetsko intenzivne industrije preselile v tretje države. Zato morajo evropske predstavniki teh gospodarskih vej um, biti v takšnem položaju, da ne bodo kaznovani. Potrebujemo rast in če bomo imeli rast, bomo imeli tudi več ulagan. Imamo pa izjeme, ki so tudi del te odločitve. Um, uh, olajšave bodo dobile eh, tiste eh, države, ki, katerih, gospodars, katerih gospodarstvo je na nižji ravni kot 90 odstotkov poprečja. V teh državah se bodo pravice še vedno dodeljevale brezplačno. Potem pa je tukaj še dodatni sklad v višini 2 milijard za te države. Poleg tega pa imamo še mehanizem solidarnosti. Uh, in eh, donosi iz tega se bodo ponovno ulagali v tistih državah, v katerih je eh, BDP eh, nižji od 90% evropskega povprečja. Če bo vse v redu, potem bo komisar Kanjeti naslednji teden izdelal nov predlog za sistem trgovanja z emisijami in pravila za eh, CO2 eh, intenzivne industrije bodo še naprej izuzeta. Zahvaljujem se že vnaprej komisarju eh, Kanetiju in pa njegovim sodelovalcem. Hvala lepa za odlično sodelovanje, za odlične predloge. Zahvaljujem se tudi latvijskemu predsedstvu, ki ga žal danes ni z nami. Hvala lepa tudi za dobro vodenje tej teme, hvala lepa poročevalcem v Sinci, gospodu Gerbrandiju, Alkajtu eh, in njihovim timom za odlično sodelovanje. Zahvaljujem pa se tudi odboru za okolje Lavi, gospodu Lavi in pa gospodu Tajanju iz ITRE za dobro sodelovanje in pa za podporo. Brez vaše podpore ne bi prišli tako daleč. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dam besedo comisario Canitio. Izvolite, beseda je vaša. Gospa predsednica, senjora, senjores diputados. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, zelo sem zadovoljen, da sem danes v Evropskem parlamentu in da smem spregovoriti o rezervi za stabilnost trga. Parlament je podpisal sporazum. imamo zelo pomemben sistem trgovanja sa pravicami do emisij toplogrednih plinov in to je eh, temelj podnebne politike v Evropski uniji. V zadnjih letih pa smo ugotovili, da imamo presežek pravic in to je vodilo do tega, da žal nismo doživeli dovolj ulagan zato, da bi eh, znižali um, emisije eh, toplogrednih plinov. Potrebujemo bolj prožen sistem. Zaupanje temelji na tem sistemu in potrebujemo primerne cene v naslednjih letih, ki eh, bodo vodile k temu, da bomo znižali emisije toplogrednih plinov in pa emisije CO2. -ja. Kajti zelo pomembno je, da znižamo te emisije. Vsi moramo delati na tem. Rad bi se zahvalil gospodu poročevalcu Beleto, pa tudi gospodu Tajanju in pa poročevalcem v Senci. Um, zahvaljujem se vsem političnim skupinam, ki so se vse prizadevale. Uh, dosegli smo kompromis. In uh, poglavitni elementi so bili sprejeti v ta kompromis. Izvorni predlog Evropske komisije se je nanašal na leto 2021. To je datum, o katerem bi lahko razpravljali. Želimo kompromis, oziroma dosegli smo kompromis. Zato da bo ta nova ureditev lahko začela delovati leta 2019. Nismo dobili potrebne rezerve oziroma nismo znižali potrebnega znižanja do sedaj in zato smo uvedli um, rezervo za stabilnost trge in pred, eh, videli eh, omenjeno leto. Zame je eden najpomembnejših elementov tega spora zuma to, da spremenimo sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Želimo znižati emisije CO2 -ja in želimo spodbuditi um, energijo iz obnovljivih uh, virov. Zagotoviti moramo pa tudi to, da bomo ohranili evropsko industrijo. To so pomembni elementi, ki jih moramo upoštevati v okviru spreminjanja predloga Evropske komisije. Tukaj gre za trajnostni sistem za prihodnost. Pred nami je zelo pomembno kompromisno besedilo. In sedaj se lahko osredotočamo na eh, spremembo sistema trgovanja s pravicami od leta 2020 do 2030. V parlamentu bi ja ta delamo na tem. Imamo energetski paket od 2020 do 2030 in kar se da hitro bomo izdelali konkretni predlog. In sicer, čim bomo imeli sprejeto besedilo o rezervi za stabilnost trga julija bom predložil predlog, ki bo temeljil na tem kompromisu, ki smo ga dosegli in bom to predložil svetu. To bo temeljilo tudi na predlogih sveta iz preteklega oktobra. Želimo eh, doseči napredek, da bomo imeli energetsko unijo in zaradi tega, da bomo upoštevali tudi podnebne spremembe. To je prva prioriteta Evropske komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Sedaj pa gospod Tajani v imenu odbora za industrijo, raziskave in energijo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se predvsem poročevalcu Ivo Belotu za odlično opravljeno delo. Dosegel je kompromis. Zahvaljujem se tudi gospodu komisarju eh, za njegovo sodelovanje. Z končnim sporazumom smo dosegli odlično ravnotežje med okoljsko politiko in pa industrijsko politiko. Uvedli smo pomembne ukrepe, ki omogočajo nadzor nad dodatnimi stroški za podjetja, ki bi jih lahko povzročila evropska zakonodaja na eh, področju podnebnih sprememb. Ključnega pomena je tudi selitev sedežev eh, podjetij. Eh, temu bo eh, namenjenih 50 eh, milijonov evrov. Poleg tega pa je zelo pomembno ravnotežje med industrijsko politiko in pa podnebno politiko. Zaradi tega je potreben dober kompromis, predvsem glede dveh vidikov. V prihodnosti moramo eh, določiti, eh, kolikšni bodo neposredni eh, stroški zaradi znižanja izpustov CO2 -ja in kakšen delež natančno bo namenjen obnovljivim verom energije. Kar zadeva neposredne stroške, potrebujemo usklajeno zakonodajo na ravni Evropske unije. Trenutna zakonodaja ne deluje, nastaja nelojalna konkurenca eh, med državami članicami in to je slabo za evropsko industrijo. Eh, Evropska komisija, upam, da bo upoštevala te predloge tudi v okviru eh, revizije scheme trgovanja z emisijami. Pomembni so seveda tudi zastavljeni cilji za prihodnost. E, industrija naj e, bi e, poskrbila za 20 odstotkov bruto družbenega proizvoda do leta 2020. Brez industrije ni delovnih mest, hkrati pa smo si zastavili cilj znižanja izpustov. Gospod Lize, dve minuti. Spoštovana gospod predsedujoča, gospod komisar, poslanke in poslanci. Presrčno se zahvaljujem gospodu Beletu in pa gospodu Laviji, pa tudi gospodu Tajaniju. Zahvaljujem se tudi vsem drugim, ki ste prispevali k temu besedilu. Evropska ljudska stranka bo to besedilo seveda jutri podprla. Komisarka Hedegard je predložila dober predlog. In s pomočjo gospoda Kanetija smo ta predlog še izboljšali. To je ambiciozen predlog. Besedilo je sedaj ambicioznejše kot izvorni predlog Evropske komisije. To bom povedal vsem, ki kritizirajo ta predlog, čež da ni zadosten. Začeli bomo dve leti prej. Še pomembnejše pa je to, da eh, pravice, ki so odložene, pridajo v rezervo. In pravice, ki jih ne bomo razdelili do leta 2020, bodo tudi prišle v rezervo. To je torej zelo ambiciozno ravnanje v smislu zaščite podjetja, eh, podnebja, tako da bo sistem trgovanja s pravicami zopet dobro deloval. Posem podpiram pa tudi sledeče. Sedaj smo zadevo specificirali. Eh, izogibali se bomo selitvi virov CO2. Ja, ne želimo, da se naša industrija sili ven iz Evrope, želimo inovacije, želimo najnovejše stanje eh, tehnologije, zato imamo tudi merile in zato imamo tudi sklad ki ga je parlament kljub velikemu odporu uveljavil. Parlament je poskrbil za to, da bomo industriji pomagali na tej težki poti. Upam, da bo industrija našo ponujeno roko tudi sprejela in da ne bo zavrnila eh, ambicioznih ukrepov na področju zaščite podnebja. Smo na pomembni poti in eh, komisija bo predložila predlog naslednji teden, to sem prepričan imamo velike ambicije, hkrati pa omogočamo industriji v Evropi, da bo še naprej delovala tu. Če nam bo vse to uh, uspelo zagotoviti, te dve stvari, potem bomo dober vzgled za preostali svet. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Grote. Hvala lepa, gospod predsedojoča, uh, eh, poslanke in poslanci. Sodelovanje je bilo res dobro in Evropski parlament je ravnal zelo odgovorno pri tej tako pomembni temi sistem trgovanja za pravicami do emisij se bo za rezervo za stabilnost trga uh, izboljšal, sistem bo zadihal in lahko se bo odzival na konjunkturna nihanja in naša politična skupina bo to seveda podprla. Do sedaj je bil sistem um, preveč okostenil, imeli smo uh, napake in sisteme v, v sistemu, sedaj pa je ta sistem ETS za rezervo za stabilnost trga pristal v realnosti. 1,5 milijard um, certifikatov bo šlo v rezervo. sedaj im, eh, bomo imeli tudi eh, eh, razumno ceno za teno, tono CO2. -ja. Dosegli pa bomo tudi ulaganje. Ulaganje v nizkooglične tehnologije. Potrebujemo pa tudi zakonodajni ukvir za tiste, ki želijo sedaj ulagati. In nujno in je bilo, da smo sedaj prišli do tega predloga. Upam, da bomo uvedli stabilen pravni ukvir. Poleg tega pa bomo poslali tudi signal ostalemu svetu, tudi uh, eh, COP21 konferenciji, da potrebujemo razumno industrijsko politiko na eni strani, kot je dejal gospod Jani. Po drugi strani pa uh, tudi uh, moramo zagotoviti um, uh, podnebno politiko. Ena tema druge ne izključuje. Naj ponovim. Parlament je bil izredno odgovoren in je to uh, strnil. Začetni datum je kompromis. In mislim, da se nam ni treba sramovati, da bomo jutri zakonodajo v tej obliki eh, privedli do konca. Lahko smo ponosni na to, da smo pripeljali evropsko okoljsko politiko in pa okoljsko industrijsko politiko korak dlje. Eh, veselim se vašega predloga, gospod komisar, to bo prišlo poleti, morda bi lahko kaj povedali več o tem. Eh, gospod Čepkovič eh, je dejal da pred eh, poletnim premorom, dejal je leta 2015. Torej, 2015 pred poletnim premorom. Hvala lepa, pravi gospa predsedajoča, prekinja. Prosim, da se omejite na časovne omejitve. Hvala lepa, gospod Danka. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Hvala lepa. Sistem ETS je bila ena poglavitnih politik Evropske unije, ampak ni bilo vetra v jadrih. In čestitam gospodu Beledu, ki eh, je želel reformirati to zelo pomembno politiko. Soočamo se z izzivi, eh, ko sprejemamo kompromise. Bilo je veliko kritike v vseh uh, političnih skupinah. Mislim, da je leto 2019 dobro leto za začetek. Dobro je tudi to, da imamo sedaj te odložene pravice, 1,5 milijarde. Brez vsega tega sistem ne bi deloval. Seveda se bomo morali še naprej spraševati o funkcionalnosti, če želimo, da sistem trgovanja deluje. In če želimo eh, ta sistem ETS eh, usklejevati z primarljivimi sistemi drugod po svetu, če pa nam ne bo uspelo, če se bomo soočali z velikimi izzivi, zato sem vesel, da imamo sedaj ukrepe eh, proti selitvi virov CO2. Kajti ne, ne moramo si eh, privoščiti izgube naše industrije, ki je tako pomembna v Evropski uniji. Mislim, da smo na pravi poti. Dosegli bomo velik napredek, če bomo zagotovili učinkovit sistem trgovanja s pravicami, ko bo šlo za konferenco v Parizu. Veselim se glasovanja jutri. Mislim, da bi morali to podpreti kot pomemben korak naprej. Ampak to je zgolj prvi korak naprej. Pred nami je še mnogo dela če želimo biti eh, kos izzivom eh, iz Pariza. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferrer. Sino komisar, kaš kolegaš. Eh, spoštovana predsedujoča komisar, kolegice in kolegi, zahvaljujem se gospodu Beleto, pa tudi gospodu Lavi, pa tudi Gerbrandiju, ki so prispevali veliko k temu dokumentu gre za eh, sistem trgovanja z emisijami. In to je eden najpomembnejših elementov naše politike eh, zaščite podnebja. Zaradi gospodarske krize in pa zaradi preveč pravic na trgu, ta sistem ni bil dober, ni prispeval k znižanju emisij CO2. -ja. Vlagati moramo v okolju prijazne tehnologije in neravnotežje moramo odpraviti. In to je najpomembnejši element. Želimo si stabilen, predvedljiv trg, ki spodbuja nove tehnologije. Še pred letom 2020 bomo imeli uh, inovativni sklad in pa zagotovi, spodbujali bomo tudi uh, inovacije v nizkooglične tehnologije. Zadovoljen sem, da bo rezerva za stabilnost trga začela delovati prej kot načrtovano. Evropska komisija je predlagala leto, leto 2021, sedaj pa se bo to začelo leta 2019. Zato nam bo zemlja gotovo hvaležna. Tako bomo tudi stabilizirali trg in 900 milijonov eh, odloženih pravic bomo znova lahko vključili v sistem. To je pomemben signal tudi za naše zunanje konkurente. Namreč, eh, češ, da Evropska unija podnebne spremembe še naprej jemlje zelo resno. Zelo pomembno pa je doseči svetovni uh, sporazum v Parizu konec tega leta seveda moramo imeti to pred očmi. Ampak Evropska unija mora tu prevzeti vodilno vlogo. Hvaležen sem za udeležbo komisarja pri tem cilju. Hvala lepa. Ali spremete modri kartonček eh, kolega Ferreire? Izvolite. 20 sekund. Hvala lepa, gospa predsedojoča. A, gospoda sem želel vprašati, ali je trg te odvaja res najpomembnejši element a, podnebne politike. Kajti mislim, da ta trg do sedaj ni deloval ali mi lahko poda nasprotne primere. In še vedno imamo cilj, cene, ki smo jo želeli. Ali bomo celo, kdaj, ceno kdaj dosegli? in kako bomo dosegli cilj znižanja CO2 in koliko nas bo ta uh, instrument uh, stal. Gos gospod Farija, hvala lepa za vprašanje. Skrajna levica se vedno izraža v tem smislu v zvezi s tem instrumentom. To je, po mojem mnenju, pomemben prispevek k varstvu podnebja. Sam ne vidim nobene druge možnosti. Še vedno si bom prizadeval za to, da uh, bomo nižali emisije toplogrednih plinov. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kilunen. Spoštovane kolegice in kolegi, zahvaljujem se poročevalcu in pa kolegom. Danes imam mišljene občutke. Smo v položaju, ko doživljamo gospodarsko krizo in ta je privedla do velikega presežka pravic. Sistem ni deloval tako dobro, kot bi lahko sedaj si eh, prizadevamo eh, spremeniti eh, sistem trgovanja za pravicami do emisij. Morda to ni najbolj idealna rešitev, je pa to možen korak naprej. Zato sem pripravljena podpreti ta predlog. Sem realistična, morda sem optimist. Raje bi popravila nekaj, kar imamo, kot pa da bi uh, sanjala o nečem novem. V moji politični skupini imamo številne poslance, ki mislijo, da to ne bo rešilo sistema trgovanja za pravicami do emisij. Upam, da to ni konec razprave. Predsedojoča je govornico prekinila. Sedaj pa dobi besedo za minuto in pa gospod Eichaut. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil Ivo Beletu za odlično delo. Vsi vemo, kako težko je doseči kompromise o ETS-u. Nekako je to eh, vedno eh, huda vroča razprava in ob koncu ponavadi ne dosežemo kompromisa. Ampak tokrat smo dosegli kompromis in mislim, da za to zaslužite aplaus in hvala lepa tudi za odlično sodelovanje. Mi zeleni lahko podpremo ta kompromis in glasovali bomo za, za kajti mislim, da je to eh, izbo, pomeni izboljšanje tega, kar smo imeli. Ampak to je zgolj začetek kajti sedaj imamo, rezervo, imamo instrument stabilnosti, ampak še vedno se soočamo z velikim presežkom na trgu. Kaj bomo storili dolgoročno sa ETS-om? To so vprašanja, s katerimi se mora ukvarjati komisija. V svojem predlogu upam, da naslednji teden. Kajti, kadar gre za ETS, eh, stvari vedno zahtevajo nekaj več časa. Imel bi eno vprašanje gospodu Kanitiju, za gospoda Kanitija. Bermo novice o tem, da že spreminjate enega od predlogov, ki je bil tako uspešen. In to je bilo to, da bi odložene pravice prišle direktno v rezervo. Sedaj pa ste izdelali nov predlog in 250 milijonov uh, jih želite uh, spremeniti drugače, torej nižali boste ambicije do leta 2030. Upam, da se motim, kajti to bo sicer pomenilo, da boste naslednji teden. Eh, začeli um, krhati to, kar smo dosegli leta 2019 in pa neposredna eh, selitev odloženih pravic v rezerva. Hvala lepa, gospa Ivi. Si, grazie, presidente. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, to je drugi poskus, da prilagodimo mehanizem, ki ne deluje. Gre za schemo trgovanja z emisijami ta schema temelji na predpostavki, da lahko eh, preko trga urejamo okoljsko politiko na resen način. Podjetja eh, ne vlagajo v eh, nove tehnologije, poleg tega pa ima ETS tudi številne katastrofalne stranske učinke, recimo finančne učinke. Poleg tega prihaja tudi do goljufi. To je sistem, eh, ki eh, podpira davčne oaze. Poleg tega pa je bilo pripravljeno tudi poročilo o nezakonitih eh, dejavnostih, ki so povezane ravno z uporabo sistema ETS potrebno je poskrbeti za trajnosten sistem, ne pa eh, da dopuščamo kršitve človekovih pravic. To je eh, sistem, eh, ki je uprit finančnemu sektorju, ne podpira pa navadnih državljanov. Gospa Dornano, za minuto. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Evropska unija je želela spoštovati eh, zaveze iz kjotskega protokola. Zaradi tega je vzpostavila trg eh, za eh, trgovanje z emisijami. Želela je torej doseči vzpostavitev cene za oglik in na ta način uspodbuditi razvoj gospodarstva. Ampak vizija je bila daleč od realnosti. stabilnost eh, tega sistema nikakor ni bila zagotovljena in zaradi tega je prišlo eh, do eh, propada celotnega sistema. Države članice Evropske unije si močno prizadevajo na tem področju, na področju zniževanja izpustov, medtem ko države v razvoju povzročajo vedno večje izpuste in se vedno bolj približujejo zahodnim državam to eh, trgovanje eh, z emisijami vpliva na našo konkurenčnost. Gre eh, za načrt tehnokratov. Modri karton, ga sprejemate? Gospod Ferreira bi vam rad zastavil vprašanje. Ja, boste sprejeli modri karton? Ja, seveda. 30 sekund. You, have... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imam vprašanje za kolegico. Ali ne vidite, da želimo, da bi sistem deloval. Vemo, da ta sistem trgovanja z emisijami ne deluje, ampak želimo poskrbeti za to, da bi deloval. In če primerjamo industrijo eh, v vaši državi z jeklarsko industrijo eh, na švedskem, potem eh, si upam trditi, da je naša jeklarska industrija veliko čistejša, pa tudi učinkovitejša in eh, mi imamo zelo visoke davke na izpuste eh, CO2, -ja, poleg tega, da uporabljamo schemo trgovanja z emisijami. Gospod Ornano. Ja, ampak kako bi lahko eh, zagovarjali sistem, ki ga imamo, ko pa največ onesnažuje ta Kitajska in pa ZDA? Kakšen je torej načrt za našo industrijo? Smo v nekonkurenčnem položaju in zaradi tega moramo biti realistični na to gledati z eh, vidika gospodarstva, hkrati pa si moramo prizadevati za dosego okoljskih ciljev. Za minuto gospod Balco. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in najlepša hvala za besedo. Eh, kar zadeva schemo trgovanja z eh, emicijami, eh, je bil eden izmed temeljnih ciljev učinkovitost. Do leta 2020 naj bi dosegli cilje, ki jih zagotavljajo že skupne kvote. Potrebna so vedno bolj ambiciozna prizadevanja vendar pa Evropska unija povzroča le 9 odstotkov izpustov na svetovni ravni. Torej, zgolj delovanje Evropske unije ni dovolj. Ne zadostuje. Določena podjetja so veliko vložila v eh, inovacije. kljub temu pa eh, delovna mesta zapirajo vrata, na deset tisoče oseb je eh, izgubilo eh, svoja delovna mesta. Je to res tisto, kar želimo? Hvala lepa, gospod Lavija je naslednji na vrsti. Komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, rad bi rekel tudi gospod minister, kajdi tudi vi ste pomagali pri sprejemu tega sporazuma mislim, da je prav, eh, da se v tej dvorani zahvalimo gospodu eh, Beletu in eh, tudi vsem drugim kolegom, ki so prispevali k temu kompromisu, tudi predsedstvu sveta kajti v času tega predsedovanja je ravno tako potega, potekala razprava na to temo. Slišali smo veliko kritik na račun sistema trgovanja z emisijami. Vedeli smo, da ta sistem ni popoln, ampak sedaj gre za revizijo sistema. Želimo določiti vrednost CO2 eh, in sicer tako, da bi bila ta vrednost spremljena eh, prejemljiva in eh, da bi lahko zagotovili eh, trajnostno industrijo in pa eh, znižanje izpustov. Govorimo tudi o mehanizmu za zagotovitev stabilnosti, ki upam, da ga bodo jutri podprle vse poslanske skupine. O tem sistemu govorimo tik pred revizijo celotnega sistema. Gospod komisar, prevzeli ste nalogo, In eh, prepričan sem, da moramo eh, pred eh, kopom v Parizu, torej pred konferenco, podati jasno sporočilo. Jutri je potrebno pokazati, da želimo trajnostno industrijo v Evropi. Najlepša hvala. Za minuto in pol, gospa Griffin, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Schema trgovanja z emisijami je ključen del eh, politike Evropske unije za eh, boj proti podnebnim eh, spremembam. Vendar pa trenutna schema ne deluje. Na ta način nismo mogli odgovoriti na nihanja na trgih in industrija ni uspela doseči zastavljenih ciljev. Zato je čas za revizijo sistema trgovanja z emisijami. Vzpodbuditi moramo vlaganja v čisto tehnologijo, kot so obnovljivi veri energije. Potrebno je zagotoviti predvidljivost in pa stabilnost tega sistema. Le na ta način bomo lahko dosegli naše okoljske cilje. Hrati pa eh, bomo zagotovili tudi večjo stabilnost industrije. Verjamem, eh, da je rezerva za zagotovitev stabilnosti eh, trga pomemben instrument stališče socialistov in demokratov je, eh, da je potrebno ta mehanizem eh, uvesti eh, kar se da hitro. Potrebno je poskrbeti za izvzem pravic iz trga v primeru prevelike ponudbe in za ponovno sproščanje v trenutku, ko je ponudba premajhna naša industrija mora preiti na eh, zeleno in trajnostno gospodarstvo, ki bo predstavljalo vzgled vsem drugim državam po svetu. Mi kot evropejci to dolgujemo našim državljanom, naši industriji in pa prihodnim generacijam. Najlepša hvala. Madam, hvala lepa, sprejemate modri karton. Ja. 30 sekund, izvolite. Hvala lepa. Ne strinjam se z argumenti, ki jih je predstavila kolegica. Ne vem, zakaj bi eh, morali eh, biti eh, davki na izpuste kar se da visoki določene države temelijo eh, na eh, premogovniški industriji. Kako nameravate nadomestiti to tradicionalno industrijo? Ali lahko od vas pričakujemo solidarnost? 30 sekund imate na voljo. Najlepša hvala. Jaz predstavljam eh, severozahod Anglije in tam je bilo premogovništvo izjemno pomembno pomembna pa je eh, tudi tehnologija, pomembna je industrija, ki jo nameravamo zaščititi, zato modernizacijo sistema ETS. Pripravljeni smo na ta postopek modernizacije, zagotoviti želimo stabilnost in poskrbeti za to, da bo to pobuda, ki bo tako zaščitila okolje, kakor eh, tudi našo industrijo, hkrati pa spodbujala uporabo obnovljivih verov energije. Najlepša hvala, sedaj pa za minuto gospa Višnjevska. Hvala lepa, eh, gospa eh, predsedojoča, eh, spoštovane kolegice in kolegi. Nasprotujem uvedbi rezerve za stabilnost trga. To je predlog, ki temelji na pravni osnovi, ki je preprosto povedano napačna in Zaradi tega bi eh, morali imeti tudi soglasje v svetu za sprejem eh, to vrstne odločitve. Za mojo državo bi bila uvedba eh, tega sistema izjemno negativna, kajti Nemčija, Belgija in nekatere druge države imajo zelo visoke izpuste. Poljska bo še prav posebej prizadeta zaradi uvedbe tega sistema stroški bodo vis, nesorazmerno visoki v primerjavi eh, z prednostmi. Torej, močno nasprotujem eh, to vrstnemu umetnemu nadzoru eh, cen. Pravice za izpuste so, se prodajo po izjemno nizki ceni in sicer zaradi gospodarske krize. Ali sprejemate modri karton gospoda Canija? Ja. Gospod Cani, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Poslušal sem to razpravo in zastavlja se mi vprašanje, ali mi lahko pojasnite, zakaj se nekdo bori proti temu, da pomembne vidike obravnavamo kot uh, tržne vidike. Jaz eh, ne vidim eh, nobene alternative. Možen je le skupen odgovor, gospa kolegica. V skladu z predpisi v pogodbah lahko vsaka država članica odloča o tem, kakšna bo njena energetska mešanica. Pomislite na eh, polsko energetsko industrijo. Predlagani ukrepi bodo le še ukrepili razlike med starimi in novimi državami članicami. Najprej lepša hvala, sedaj pa gospod Federli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad eh, zahvalil v imenu Jana Gebrandija, ki iz nepričakovanih razlogov eh, danes ne more biti z nami. Rad bi se zahvalil za eh, vsa prizadevanja Iva Beleta za dosego kompromisa. Skupina Alde bi z veseljem šla še dlje, ampak vem, da ste si morali močno prizadevati, da združite različna stališča. Eh, vse konference med posameznimi eh, skupinami so propadle, tako da ste dosegli zares velik političen uspeh s tem kompromisom. Rad bi odgovoril nekaterim kolegom, ki so dejali, eh, da je nesprejemljivo, da industrijo odganjamo iz Evrope. Imamo zelo močno industrijo v Evropi in ta industrija temelji na tistih podjetjih, ki so poskrbela za inovacije. Poglejmo mm, si eh, recimo situacijo na kitajskem in pa v eh, ZDA. Eh, jutri bo komisar Kanjeta predstavil svoj načrt glede scheme trgovanja z emisijami in tukaj se ponuja priložnost, da poskrbimo za trdnejšo in konkurenčnejšo industrijo v Evropi. Hvala lepa za minuto, gospa Konična. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rada bi se zahvalila kolegom za predloženo poročilo, ki je izjemno pomembno. Gre za strukturne spremembe v sistemu trgovanja z emisijami. Na ta način eh, želimo preprečiti presežek eh, emisijskih kuponov. Ampak eh, ta sistem eh, je bil že večkrat neuspešen in eh, počasi sem že kar skeptična. na ta način ne eh, bomo dosegli znižanja izpustov, vsaj ne v kratkoročnem pogledu. Nimamo dovolj zakonodajnih uspodbud, čeprav posebej v gospodarstvu. Ni nam še uspelo uvesti eh, zakonodaje na področju eh, selitve sedežev podjetij iz Evropske unije. Poleg tega pa moramo spoštevati pravne zaveze na globalni eh, ravni. Ne moremo se osredotočiti eh, zgolj na dolgoročno schemo trgovanja z emisijami, ampak moramo poskrbeti tudi za zavezujoče uh, ukrepe. Gospod Erikson, najlepša hvala. Rad bi povedal, da sem tudi jaz že večkrat obupal nad tem sistemom trgovanja z emisijami. Tukaj gre za instrument, ki ga imamo na eh, evropski ravni. In eh, ta sistem eh, že kar nekaj časa ne deluje. Zato me zelo veseli, da sem lahko kot poročevalec v Senci v odboru za industrijo sodeloval eh, pri vzpostavitvi tega kompromisa. Ta kompromis pomeni korak naprej. Osnutek, eh, ki je bil predložen eh, komisiji, je izjemno pomemben in zato se mi zdi zelo dobro, da smo lahko dosegli soglasje. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da to ne zadostuje da sistem ne bo deloval, da so potrebni še nadaljni koraki, če želimo, da bi bil ta sistem uspešen. Gospod eh, komisar in drugi bodo morali sprejeti nadaljne korake, zato da bomo lahko dejali, da je ta evropski sistem eh, zares uspešen. Najlepša hvala. Vem, da je nekdo dvignil modri karton, ampak gospa je že dobila besedo in ker eh, imamo časovne omejitve, vam ne bom dala besede. Gospa Reed, za minuto. Gospa predsedujoča. Poročevalec podpira predlog Evropske komisije eh, za uvedbo eh, rezerve za zagotovitev stabilnosti trga. Na ta način naj bi nadzirali nihanja na trgu in zagotovili predvidljivost in stabilnost evropske industrije. Vendar pa je to laž. Eh, schema, kot je schema trgovanja z emisijami, je eden izmed glavnih razlogov za osiromašanje naše industrije. Namreč eh, na ta način eh, bomo poslali napačno sporočilo evropski industriji. Nizkooglična industrija se je izkazala za neuspešno. Eh, Evropska komisija na mesto scheme trgovanja z emisijami sedaj predlaga rezervo za zagotovitev stabilnosti trga vendar pa eh, bodo potrebni številni regulatorni ukrepi za zagotovitev stabilnosti cen. To je eh, že eh, samo po sebi nemogoče. To bo vodilo v preselitev sedežev podjetij in v izgubo delovnih mest. Potrebujemo spremembo evropske industrije, eh, ampak eh, osredotočiti se moramo na konkurenčnost. Kar zadeva modri karton, bom dala besedo tistim, ki še niso govorili. Gospod Gelink, mislim, da boste spregovorili kasneje. Dajem besedo za minuto gospodu Štugarju. Torej. Gospod predsedujoča, najlepša hvala. Evropska unija. ni za neuspeh, za neuspehom. Grška kriza, migracije, eh, sistem trgovanja z emisijami, nič nikoli ni eh, delovalo, danes ne deluje in tudi v prihodnosti ne bo eh, delovalo. Potem je tukaj tudi konkurenčnost letalskih družb iz Kitajske in iz bližnjega vzhoda. In sploh ni potrebno govoriti o konkurenci, kajti Evropska unija že sama sebi spodkopava konkurenčnost kajti eh, letalske vozovnice recimo so tako drage, da eh, se potrošniki avtomatično obrnejo eh, na druge družbe. In z uh, visokimi uh, davki bodo uspeli doseči to, da bo amsterdamsko letališče popolnoma izginilo iz zemljevida sveta. Potrebovali bomo več kot le lepe besede. Najlepša hvala. Gospod Franculika je dvignil modri karton. Boste sprejeli vprašanje? Gospod Štuger, boste sprejeli vprašanje? Ja, 30 sekund imate na voljo. Najlepša hvala. Gospod Štuger je dejal nekaj o prerasporeditvi pravic. Gospod Štugar, ali mislite, da bo uvedba eh, rezerve za zagotovitev stabilnosti trga stabilizirala trg? Gospa predsedujoča, edino, kar sem dejal, je, da Vse ideje Evropske unije vodijo v le en učinek, namreč v destabilizacijo. To se je pokazalo pri priseljencih, pri grški krizi, pa tudi pri schemi trgovanja z emisijami. Vča, vedno, ko se umeša Evropska unija, to vodi v neuspeh in uh, Evropski parlament bi se moral tega zahtevati, zavedati. Gospa Grostec, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi eh, rada čestitela poročevalcu Ivo Beleto, eh, ker mu je uspelo vzpostaviti ta eh, kompromis z vsemi, ki so podprli uvedbo mehanizma za zagotovitev stabilnosti na trgu. Industrija vlaga v nizko uglično gospodarstvo, hkrati pa mora ohraniti svojo konkurenčnost na svetovni ravni ta sistem, eh, ki je predlagan eh, danes, eh, upošteva zaskrbljenost evropske industrije. Gospod komisar, zelo pozorni moramo biti. In eh, vse te elemente, o katerih danes govorimo, je potrebno upoštevati tudi pri reviziji scheme trgovanja z emisijami. Določena podjetja so si namreč že močno prizadevala na tem področju. Prepolovila so svoje izpuste in danes vedo, eh, da ne morejo iti še dlje, kajti na voljo ni tovrstne tehnologije. Storila so vse, kar so lahko. Eh, torej eh, strožja pravila bi jih spravila v eh, še večje težave. Govorim predvsem o jeklarski industriji. Želimo predvsem inovacije in veselim se načrta komisije, da vzpostavi sklad v vrednosti 50 milijonov evrov. To je sicer zelo skromna vsota ampak vsaj nekaj je za podporo tehnologijam prihodnosti. Najlepša hvala za minuto in po gospodanji. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi se zahvalila poročevalcem in poročevalcem v senci. Hvala vsem, ki so delali na tem vprašanju. Kot mati majhnega dečka si želim, da bi moj otrok odrasel v čistem okolju in da bi imel na voljo tudi dovolj eh, zaposlitvenih možnosti v Evropski uniji. To mora biti cilj našega dela. Pred desetimi leti Evropska unija ustanovila ta sistem kot eno od najpomembnejših orodij za boj proti podnebnim spremembam. Mislim pa, da izvajanje sistema nima eh, oziroma ni prineslo dovolj dobrih učinkov. Po eni strani smo znižali izpuste toplogrednih plinov, ampak To se je morda zgodilo tudi zaradi gospodarske krize. Po drugi strani pa schema ETS ni znižala oziroma ni podala tistega cenovnega ugodnega signala za podjetja, da bi se vključila v schemo. Schema ne deluje. Mislim, da moramo um, rešiti nekatere težave in začeti izvajati rezervo za stabilnost trga, kar se da hitro vsekakor pa ne pozneje kot leta 2019. Rezerva za stabilnost trga mora privesti do eh, stabilnosti in preprečiti nihanja cen. Na ta način bodo lahko tudi podjetje začela načrtovati na srednji in pa dolgi rok ter uporabljati čiste tehnologije. Če ETS ne bo uspešna, bomo s tem neposredno zvišali spuste CO2 in drugih plinov v Evropski uniji in povzročili še več stroškov za našo industrijo. Namesto, da bi imeli niže stroške, boljše okolje za podjetja, bomo vse skupaj samo poslabšali. Hvala. Gospa Grling. Hvala, gospod predsedujoča. Instrument ETS ni ravno perfekten, je pa ključen na tem področju Evropski uniji. Tisti, ki kritizirajo ETS, samo kritizirajo, nobenih konkretnih idej niso podali, niso povedali, kako naj bi na drug način znižali izpuste toplogrednih plin. Morda jih sploh ne zanima znižanje izpustov toplogrednih plinov. V bistvu vem, da celo nekateri zanikajo, da obstaja kakršnakoli težava povezana s toplogrednimi plini. Zelo neprijetno je, da se moramo še vedno s tem ukvarjati, kajti s tem. Um, odvračamo pozornost od ključnih tem. Omenila bi eno stvar. Selitev virov CO2. Treba je upoštevati konkurenčnost naše industrije. To ni skladno z našimi cilji na področju zagotavljanja večje konkurenčnosti. Govorimo o uporabi oziroma prehodu na nizkotoglično industrijo. Včeraj smo slišali, da bo evropska industrija prešla na zelene tehnologije, na boljše tehnologije. Ampak, če si želimo, da se bo to zgodilo, potem potrebujemo sredstva in uvesti spremembe. Hvala. Hvala. Gospa Ernst je naslednja za minuto. Najlepša hvala. Ali je kozarec pol poln ali pol prazen? To je vprašanje. Pomembno je reči, da je kozarec na pol poln in dobro je, da se lahko nekaj zgodi in da se nekaj mora zgoditi. Zato se nam zdi zelo dobro, da se bo sistem začel izvajati prej, kot je to predlagala komisija, se pravi čez dve leti. Ustvariti moramo kar se da fleksibilen mehanizem. To bo um, korak naprej in vsa dovoljenja, ki so rezerve, mora prijeti v uh, rezervo stabilnost trga. Ampak kaj se bo zgodilo z presežki v rezervi za stabilnost trga. Zakaj se nekateri, nekatera deljenja ne bodo kar brisala iz te rezerve? Nekateri so si to želeli, pa se to ni zgodilo. Se pravi, gre za nedoslednosti. O tem bo treba v prihodnje še govoriti. Pomembno je, da se cena te deljenja zviša in da lahko s tem neposredno ustvarimo um, to, kar smo si zadali tudi na področju um, okoljskih ciljev in na koncu bo kozarec več kot samo na pol poln. Hvala. Hvala, gospod Helmer, minuta. Gospa predsedajoča, v Evropski uniji se soočamo s krizo konkurenčnosti in v tem položaju smo se znašli zaradi izjemno visokih cen energije. Podjetja se zapirajo, delovna mesta se izgubljajo, naložbe se selijo drugam. Ampak, gospa predsedajoča, v Evropskem parlamentu danes govorimo o politiki, s katero naj bi energija bila še bolj, še dražja. Morali bi govoriti o tem, kako poceniti energijo. Kolegi, kot kaže, imamo željo po ekonomskem samomoru. Kot je povedal kolega gospod Reed, dr. Reed, vsak tržni mehanizem, ki se ki ima že na izhodišču neke vrste ustrezno ceno in, katerim, in pri katerem bomo umetno to ceno se še zvišali, ni dober. Enako, in, oziroma, enako velja za davek na CO2. Morda bi lahko ta davek na CO2 oblikovali drugače ali pa kar črtali. Hvala. Hvala, gospod Bej, minuta. Mikrofonu, prosim. Just check, please. Ali lahko preverite, če deluje? Gospa predsedujoča, dame in gospodje, sistem trgovanja z emisijami ne deluje in to je eh, jasno vsem. Ampak eh, namesto, eh, da bi spregovorili o tem tehnokratskem porazu, bi raje uvedli rezervo za zagotovitev stabilnosti trga. Raj kot da bi eh, priznali eh, poraz, se bomo torej držali tega evropskega projekta. Na ta način eh, postavljamo v težaven položaj evropska podjetja, ki so izpostavljene dodatnemu davku, katerega tuje podjetja ne rabijo plačevati. Uh, onesnaževanje naj uh, bi uh, bilo blago uh, kot uh, vsaka uh, druga dobrina, z katero trgujemo. Uh, poleg tega je schema trgovanja z emisijami povezana tudi uh, z velikim številom uh, goljufi. Evropa narodov in uh, svobode bo zagotovo glasovala proti uh, temu predlogu. Hvala, gospod Gžip. Najlepša hvala, gospa predsedevča. Že dlje časa govorimo o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Na tem področju smo dosegli sicer nekaj napredka, ampak vprašajmo se, ali sistem deluje. Nekaj ciljev, kot rečeno, smo res dosegli. Ampak po drugi strani lahko vidimo, da so cene za kupone narasle. V tem času, v teh časih, mislim, da bi morali zmanjšati število teh kuponov. Jaz sem bil že od vsega začetka nasprotnik rezerve za stabilnost trga. Od leta 2021 naprej bo ta rezerva eh, realnost. Takrat se bo sistem začel izvajati. Uh, to je bilo potrjeno že septembra lani na Evropskem okoljskem vrhu. Ampak leto 2021 je prepozno, oziroma bo prepozno. S tem sistemom moramo pohiteti. Mislim, da bi morali celotno časovnico spremeniti. Namesto, da sistem postopoma začenjamo izvajati leto 2018, 2019, pa potem 2021, bi morali stvari ponastaviti in vse skupaj eh, začeti izvajati prej. Prav tako nimamo vzorca za izvajanje država članica. Ali bo zaradi tega prišlo do selitve virov CO2? Morda, morda bo, se bo proizvodna selila drugam, v tujino. Bomo videli. Na konferenci želimo nekaj doseči, ampak ne vemo, kaj točno si želimo doseči. Hvala. Hvala. Gospe Gasija Perez, ne vidim v dvorani, tako da gremo kar naprej. Naslednji je na vrsti gospod Tošenovski. Minuto imate na voljo. Važena pani predsed, predsedajci, važeni pani. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Razprava o prihodnosti scheme za trgovanje z emisijami ni nekaj novega v parlamentu. Jaz sem skeptičen do tega administrativnega predloga. Skeptičen sem, ker ne verjamem, da bi lahko s tem izboljšali celotno schemo ETS. Mislim, da schema ne temeli na tržnih dejavnikih. Dolgoročno ni vzdržna. Meni ni všeč upravno poseganje v sistem zato ker lahko s tem izkrivimo trg in škodujemo gospodarstvo. Strinjam se s poročevalcem, ki je dejal, da je treba razpravljati o brezplačnih kuponih. Mislim pa, da bi morali prej razpravljati o samim, samim smislu scheme ETS. Glasovanje v odboru je pokazalo, da je treba celotno schemo reformirati. Hvala. Hvala, gospod Karinš minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Evropska unija kot gospodarski dejavnik trenutno tekmuje z ZDA. Glavni predpogoj Eh, ameriškega gospodarstva je, da se znižajo cene. Naš cilj po drugi strani pa je, da imamo kar se da malo izpustov CO2. -ja. Žal pa zaradi e, našega pristopa višamo cene energentov in s tem v bistvu e, otežujemo delo naši industriji, ki mora tekmovati ZDA. ZDA pa V ZDA pa lahko industrija deluje ceneje. Seveda je treba znižati izpuste CO2 in se boriti proti podnebnim spremembam, ampak kot politiki smo odgovorni tudi za konkurenčnost evropske industrije. Paziti moramo, da z nižanjem ravni izpustov ne bomo cen energije zvišali do takšne mere, da ta ne bo več eh, dostopna za naša podjetja. Izvažati moramo proizvode in ne uvažati proizvodov. Prav tako ne smemo izvažati naše industrije. Hvala. Hvala, gospod Paluči. Grazie, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dolga gospodarska kriza je ošibila sistem eh, trgovanja z emisijami cena eh, za izpuste je ostala na preniski ravni in zaradi tega tudi ni prišlo do potrebnih ulaganj. In zato mislim, da je dobro, da uvedemo eh, mehanizem rezerve za zagotovitev stabilnosti na trgu. Na ta način eh, bomo uspodbudili inovacije na področju nizkoogličnega gospodarstva, pa tudi za novim skladom eh, za to vrstne inovacije. Tako eh, bi lahko eh, dosegli okoljske cilje, hkrati pa zagotovili konkurenčnost evropskega gospodarstva. Vendar pa ta mehanizem ne zadostuje. Potrebujemo tudi revizijo sistema ETS. E Gospod komisar, potrebujemo reformo tega sistema in sicer še pred konferenco pogodbenic v Parizu. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospe Sarbu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila poročevalcu in poročevalcem v senci za upravljanje delo pri tem res zelo občutljivem vprašanju težko je doseči rezultate, ki bodo zadovoljili vse države članice, kajti med nami obstajajo razlike, razlike med našimi ključnimi gospodarskimi sektorji. Te razlike so velike. V moji državi, na primer, smo predvsej izpostavljeni visokim cenam um, ehm, oglika. Mislim, da bi morali najti sistem, s katerim bi lahko podprli tiste industrijske panoge, ki so prizadete zaradi visokih stroškov scheme ETS. Komisija bi morala o tem razmisliti pri prihodnem pregledu celotnega sistema. Gre za mehanizem, ki je zelo pomemben za celotno Evropsko unijo pri boju zopr podnebne spremembe. Prav tako moramo zagotoviti, da bomo uh, dosegli cilje, ki smo si jih zadali za leto 2020. Hvala. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa sledi postopek catch the eye. Besedo bom dal petim kolegom. Gospod Kelly je na vrsti. Izvolite, minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da gre za izjemno pomemben predlog. Čestitati želim kolegu gospodu Ivu Beletu, ki je pripravil odličen predlog. Prav tako pa sem hvaležen gospodu Kanjeteju, ki bo predstavil poročilo 15. julija. Tu imamo dva cilja. Zmanjšati želimo izpuste eh, CO2 v Evropski uniji za 40 odstotkov do leta 2030, prav tako pa želimo eh, zvišati naš GDP in pa izboljšati stanje v celotnem gospodarstvu. Mislim, da sta oba cilja dosegljiva, če bomo ravnali pametno. Uporabiti moramo najnovejše tehnologije in upoštevati tudi predlog glede scheme ETS. Smiselno se mi zdi, da schemo začnemo izvajati leta 2019. Sam sem poročevalec v odboru ITRE eh, in sem pristojen za dogajanje v Parizu na klimatski konferenciji. Najlepša hvala. Hvala. Žil Parnjo je naslednji. Za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Kot poročevalec za COP21 bi se najprej zahvalil gospodu Kanjeteju. Hvala za to, da ste ustvarili rezervo za stabilnost trga, o kateri bomo glasovali jutri. S tem sistemom bomo lahko um, nekako porabili oziroma um, shranili tudi tiste presežke kuponov, ki bodo na trgu ostali. Ampak Kot smo že slišali, je treba izvesti celot, reformo celotnega sistema ETS. Na trgu oglika si moramo zastaviti cilje, podati moramo številke, ki bodo zavezojoče za vse države članice Evropske unije. Če bomo lahko to storili, potem bomo izboljšali tudi našo gospodarsko oziroma eh, politično verdostojnost, globalno gledano. Upam, da nam bo to uspelo in to do decembra letos. Hvala, gospod Marjas, za minuto. Najlepša hvala. Reforma scheme ETS govori o tem, kako sistem začeti izvajati prej. Opazili smo, da je uh, schema povzročila precej težav, kajti na trgu je zdaj približno 2 milijardi neuporabljenih dovoljenj, certifikatov. Te je treba absorbirati med letoma 2020 in 2030. Želimo seveda znižati izpuste CO2, -ja. ampak predlagana rezerva ne bo uspešna, če ob enem ne bomo ustvarili oziroma dovolj sredstev vložili v alternativne vire energije. Če ne bomo vlagali v alternativne vire energije, potem ne bomo imeli vzdržnega sistema. Hvala. Hvala, gospod Jakov. Poštovani gospodine predsedajoči. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Pozdravljam ta predlog Evropske komisije. To je predlog, ki pomeni korak naprej, korak v pravi smeri. Gre za poskus stabilizacije trga. Vendar pa obstaja tudi načelno nasprotovanje in sicer rast gospodarstva in zmanjšanje konkurenčnosti, ampak tukaj gre zgolj za navidezno nasprotovanje. Z eh, raziskavami, z inovacijami lahko eh, namreč poskrbimo za ravnotežje med tema dvema vidikoma. Kaj bomo storili za tistimi vlaganji, eh, ki so že bila predlagana? in eh, ki so že bile predlagane in ki bi povzročile eh, dodatno karbonizacijo našega gospodarstva. Mislim, da bi bilo dobro, eh, da razmislimo o posebni politiki za Polsko, kajti Polska je mogoče v najbolj nezavidljivem položaju v celotni Evropski uniji. Kajti tam je močno prisotno premogovništvo. Domnul. Hvala. Za minuto, gospod Ferreira. Najlepša hvala, gospod predsedevoči. Spoštovani gospod komisar. Obstaja precej vprašanj, na katera zagovorniki trga CO2 sploh ne morejo odgovoriti. Kako bi lahko sploh dosegli cilje, ki smo se jih zadali s predlagano schemo ETS? Mislim, da sploh ne. Vprašati se moramo, kakšne so alternative. Nekaj o tem smo danes že slišali. Trg CO2 se je izkazal za neučinkovitega dobro, nekatere večje stranke, večja podjetja so s tem sistemom precej zaslužila, tudi precej goljufov je bilo vključenih v to schemo. In na milijarde evrov je poniknilo v določene žepe. To so dokazi, da sistem ni dober. Sistem je treba spremeniti, kajti predlagane ukrepi ne bodo dovolj. Eh, mislim, da je treba ustvariti strožja pravila na področju podnebnih sprememb in pa tudi socialnega varstva. Tako, zdaj pa bom dal besedo gospodu komisarju. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovanje poslanke in poslanci, najlepša hvala vsem za to razpravo. To kaže, da smo dosegli uravnotežen kompromis. Zdaj je čas, da pogledamo naprej. Dovolite mi, da še enkrat orišem kontekst. Dosegli smo pomemben menik za schemo ETS, ampak celotnega sistema ne moremo dopolniti, če ne bomo sprejeli predlaganih ukrepov. Lani sem tukaj pred vami dejal, da bomo upoštevali elemente iz celotnega podnebnega okvira do leta 2030, kar se da hitro. Del tega svežna je tudi rezerva za stabilnost trga. Svojo besedo bom držal. Evropska komisija bo predložila prihodnji teden, 15. julija, predlog za revizijo celotne scheme ETS. Ta revizija bo del našega na, projekta oblikovanja Evropske energetske unije, ki je eden od ključnih temeljev Junkereve komisije. Oktobra 2014 smo uh, dejali, da bomo s tem začeli. Kako? Predlagali bomo ukrepe, s katerimi želimo preprečiti selitev virov CO2. -ja. Drugič, ustvarili bomo sklad, ki bo na voljo državam, v katerih je mm, gospodarstvo trpelo v zadnjih letih nekaj večjo škodo. Še naprej bomo izvajali tudi eh, schemo ETS na način kot zdaj, ampak pod večjim nadzorom. Preprečiti želimo goljufije. Prav tako želimo področje uporabe scheme razširiti na industrijske raziskovalne projekte. Pričakujem, da bo razprava o tej reviziji kar se da konstruktivna in kakovostna. Upam, da bomo tudi naprej lahko sodelovali na tako konstruktiven način in pomagali trgom. Pripričan sem, da bomo dosegli dober dogovor tako za konkurenčnost evropskega gospodarstva, za konkurenčnost okolja oziroma zavarovanje okolja in pa za zaščito eh, zdravja vseh evropskih državljanov. Hvala, gospod komisar, zdaj pa še gospod Belet. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi, mislim, da lahko rečem, da predlog, o katerem bomo jutri glasovali, ni perfekten, ne more biti perfekten. Bolje je sovražnik dobrega, pravijo. To je res. Skladi za inovacije, za naložbe, to je področje, pri katerem bi lahko še precej spremenili, ampak dosegli smo kompromis. Mislim, da je to poročilo eh, dobro in da zasluži podporo Evropskega parlamenta, kaj predstavlja pomemben korak pri boju zoper podnebne spremembe. Gospa Grling, dejali ste, da precej ljudi kritizira ta sistem, ne more pa ponuditi kakršnih koli alternativ. Ponovi imate, zakaj bi nekaj kritizirali, pa ne hkrati ponudili alternativ? To ni konstruktivno. Poljska in pa nekatere druge države članice včasih pozabljajo, da ti ukrepi zajemajo tudi določene izjeme, določene ukrepe, s katerimi bi lahko podprli gospodarsko nekoliko šipše, eh, šipkejše države. Gospod komisar je ravno kar omenjal izjeme v gospodarskem sektorju. Izjeme, ki temelijo na solidarnosti. To je pomembno, kajti gre za sredstva, ki pomagajo vsem. 15. julija, torej naslednji teden, bo komisija predstavila revizijo o schemi ETS. Naše delo še ni končano. Pozivam pa vas, da nismo preveč defenzivni, da gledamo naprej v prihodnost. Kot je dejal gospod komisar, biti moramo selektivni in uh, predvideti tudi izjeme za energetsko nekoliko bolj eh, intenzivne sektorje, tako da ne bo prišlo do selitve virov CO2. -ja. To so podjetja, ki so precej ranljiva in zato si zaslužijo našo pomoč. To so podjetja, ki se soočajo z velikimi stroški zaradi električne energije. Mislim, da res ne smemo biti sovražnih samega sebe, ampak pomagati celotnemu evropskemu gospodarstvu. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili s to točko na enem redu. Glasovali pa bomo jutri. Tako, zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo Fernandez o proračunu za leto 2016, pooblastilu za